vsi skupaj smo si prizadevali za to, da bi vzpostavili potrebne pogoje, da bi lahko pripravili koristno in eh, dobro uredbo, ki bo prispevala k vzpostavitvi energetske unije. Eh, Zamekam tam debate glasovanje nad tem spravozdanjem. Mhm. Hvala lepa. Hvala eh, za to razpravo o eh, poročilu.